lahko naredimo v poststokholmskem eh, kontekstu in veselim se razprav za odborom Libe v zvezi s to temo. Hvala lepa, sedaj je ta razprava končana. Glasovanje o predlogu resolucije v zvezi s tem ustnim vprašanjem bo jutri ob 12. uri. Naslednja točka na dnevnem redu je vprašanje za ustni odgovor o prihodnosti evropskega gospodarskega prostora. Sedaj najprej dobi besedo avtor uh, uh, tega vprašanja, gospod Koferati. Grazie, predsedujoča, gospa komisarka torej vprašanja, ki jih postavljam v imenu odbora, se nanašajo na prihodnost evropskega gospodarskega prostora, torej možnost, da bi eh, uporabili to strukturo, o, eh, odpravili napake in da bi eh, ponovno zagnali to eh, strukturo tudi kot instrument notranjega trga. Tako kot veste vi in kolegice in kolegi, je sporazum o evropskem gospodarskem eh, prostoru Eh, bil sprejet 1994. leta, to je že dolgo od tega. In to takrat eh, so eh, to bile države EFTE in Evropske unije. In to je omogočilo državam, da se vključijo v notranji trg tudi ne, da bi postale članice tega Evropske unije. Danes pa se soočamo z novostjo, ki ko ne gre samo za to, da preverimo učinke evropskega gospodarskega prostora, temveč nekatere majhne evropske države, Andora, San Marino in Monako, eh, želijo okrepiti eh, odnose z Unijo. To so sicer majhne države, ki pa so nosilci pomembnih interesov in ki želijo v perspektivi postati. Eh, torej se vključiti v to unijo, v te strukture in tudi v institucionalni okvir. In kako to lahko naredijo? Odbor je eh, nakazal dve možnosti. Prva, in to poznate, je vzpostavitev okvirnega sporazuma za pridružitev teh držav Evropski uniji. Druga stvar pa je, da se te tri majhne države neposredno vključijo v evropski gospodarski prostor. Torej, vmes pa je vprašanje z imenom Švica. Švica je edina država, ki je trenutno eh, članica EFTE, ki pa nikoli ni. Eh, se formalno vključi v LB Evropski gospodarski prostor. To je bil negativni izid referenduma ehm, strani švicarskih državljanov. To je to onemogočilo. Naš objektivni interes je, da bi vzpostavili vse te strukture in da bi tudi zelo majhne države lahko vzpostavile dobre odnose z nami in moramo se odločiti za pot, ki jo bomo ubrali. Uh, tudi kar zadeva Švico, ne smemo eh, spregledati zelo dobrih odnosov, ki so nastali z bilateralnimi pogodbami. Imamo več kot 120 specifičnih sporazumov med EU in Švico. Torej, mi vam postavljamo vprašanja, ki so pravzaprav retorična vprašanja, kajti vključujejo tudi že odgovor. Uh, Torej, sprašujemo vas, ali za komisijo ni prišel trenutek, čas, da se eh, previri institucionalno delovanje evropskega gospodarskega prostora. Od 4, torej eh, skoraj 30 let je že minilo od eh, vzpostavitve te strukture in moramo se vprašati, ali je treba kaj popraviti. V tem času se je veliko zgodilo in mislim, da lahko iz tega eh, povzamemo potrebo po prilagoditvah eh, in tudi okrepitvi eh, tega sodelovanja. Torej, želimo vas vprašati, katera je najbolj učinkovita seveda, da se uporabi evropski gospodarski prostor, torej po 20 let po ustanovitvi, to je naše mnenje. Drugo vprašanje, ki je zelo tesno povezano s prvim, sprašujemo vas, ali niste mnenja, da bi komisija eh, preverila, kakšen vpliv bi razširitev sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru eh, na te tri majhne države imela na uh, evropski notranji trg. Torej, ali bi. Ali se vam zdi, da bi to bil primern instrument za tesnejšo, tesnejšo, povezan, eh, po, eh, tesnejšo povezanost teh držav z Evropsko unijo? Torej, um, seveda je treba ohraniti tudi ta poseben odnos s Švico, to že razumemo, ampak mislimo, da je bolje, če se osredotočimo na evropski gospodarski prostor, ki je novejšega datuma kot IFTA. In uh, v okviru tega evropskega gospodarskega prostora bi potem lahko, torej tu bi lahko, sem bi lahko vključili Andoro, uh, San Marino, Monako in okrepili odnose med EU in temi državami. Torej, rekel sem, da so naše preference sicer jasne, ampak kljub temu nas zanima tudi eh, vaš odgovor na to vprašanje. Hvala lepa, gospod Koferati, sedaj pa komisarka Malstromova. Hvala lepa, gospa predsednica, poslanke in poslanci. Eh, torej, odgovarjala bom po vrsti na vprašanje eh, dogovor o eh, evropskem gospodarskem prostoru je bil izpogajen pred 20 leti, ko je bil svet posem drugače in pogodbenice se zavedajo, da se svet spreminja in mi smo seveda veseli, da je, so Lichtenstein, Norveška in komisija ocenili ponovno delovanje tega sporazuma, in mi ugotavljamo, da sporazum eh, zelo dobro deluje in eh, eh, države EFTE se tudi trudijo, da zmanjšajo število aktov, ki jih je pač treba vključiti v eh, eh, sporazum o EGP-ju. Eh, mi potrebujemo seveda pravno varnost, garancijo, zadostnost, verodostojnost notranjega trga in to naj vodi pravzaprav delovanje vseh strank pri delovanju sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru EGP. Mi moramo torej tudi videti, kako bomo zagotavljali neuravnovešeno izvajanje pravil notranjega trga. Pravni akti teh eh, organov predvidevajo tudi eh, sodelovanje eh, tretjih držav, tako naprimer držav EFTE. Mi iščemo pač ustrezne rešitve. Področje finančnih Eh, storitev je velik izziv. Gre tudi za vprašanje pooblastil evropskih nadzornikov. Eh, eh, dejstvo je, da igra komisija zelo veliko vlogo pri nadzoru. Nekaj podobnega ima seveda tudi evropski gospodarski prostor eh, znotraj EFTE. In mi se seveda moramo spraševati, eh, kako bo z pooblastili, ali bodo pooblastila primerljiva. Zanima nas, ali bo eh, nadzorni organ za EFTO imel pač podobna pooblastila. Potem pa sprašujete, kako je za Andoro, Monakom in San Marinom. Novembra lani je komisija sprejela sporočilo glede teh držav. Tu smo predstavili pet opcij za sodelovanje od zelo ambicioznih eh, do manj ambicioznih. Decembra lani je svet zahteval več analiz eh, na podlagi dveh eh, opcij in sicer najprej eno. Te tri države sodelujejo znotraj EGP-ja in potem pa a, pridružitveni sporazumi a, z opcijo dostopa do notranjega eh, trga, horizontalnih politik, institucionalnih mehanizmov, eh, podobno eh, kot tudi pri sporazumu o evropskem gospodarskem prostoru. Torej, mi pripravljamo to analizo in poročilo bomo predložili svetu in parlamentu pred koncem leta. Dejstvo je, da preučujemo učinke sodelovanja Andore, San Marina in Monakom uh, eh, v skupnem uh, uh, gospodarskem prostoru in uh, dejstvo je, da je število prebivalcev v teh treh državah zelo majhno, tako da bi bil učinek tudi zelo majhen. Torej, treba je zagotavljati predvsem pravno varnost za evropske državljane in uh, podjetja. Sedaj pa Švica. Eh, torej mi imamo dobre strukture evropskega gospodarskega prostora in eh, najbolj enostavno bi bilo, če bi Švica vstopila v evropski gospodarski prostor, na ta način bi pač najbolje eh, uredili odnose z Evropsko unijo. Tu gre tudi za seveda enotni trg, ki bi bil na voljo Švici. To bi bilo dobro za potrošnike v EU in v Švici. Imeli bi bolj učinkovite eh, ponudnike, imeli bi večjo izbiro med proizvodi in podobno. Eh, se pravi, eh, eh, sedanji sektorski eh, pristop seveda povzroča določene težave in eh, to moramo tudi predstaviti Švici kot spodbudo, da se učlani v evropski gospodarski prostor. Torej potrebujemo rešitve na institucionalni ravni, pripravljeni smo pogaj, eh, na pogajanja Švico o tem, torej želimo povečati transparentnost in pravno varnost v celotnem notranjem trgu. Upam, da sem s tem odgovorila na vprašanje poslancev. Hvala lepa. Sedaj pa besedo dobi kolega Andreas Švab za ELS. Hvala lepa, gospa predsednica, gospa komisarka, zelo pozno je že. Kljub vsemu se pa zelo veselim, da eh, ste tako dobro odgovorili na vprašanja odbora za notranji trg. Manjše države ki ste jih omenili na začetku, bo omenjala še eh, gospa Sančez Šmit. Zato bi se tudi jaz osredotočil na Švico, o kateri ste govorili na konci. Kolega Koferati je v svojem uvodu opozoril na to, da na področju pogajanj Evropske komisije Švico, eh, da smo tudi eh, mi poslanci, torej zainteresirani o poteku teh pogajanj. Rekli ste, da želijo, želite institucionalni okvir, eh, da bi Švica lahko sodelovala tudi brez vstopa v evropski gospodarski prostor, da pač to pripravljate. Eh, mene zanima, ali so, ali ni to v nasprotju s tem, eh, kar sicer zastopate, se pravi, da bi eh, eh, bili daljnosežnejši po sporazumi mogoči le ob spoštovanju drugih pravil. Kako bo potem tudi na področju energije, če komisija eh, želi, da bi energetski sporazum Švico imeli samo v primeru, če bi Švica sprejela institucionalni okvir, o katerem ste govorili. Potem pa sporna vprašanja. Eh, obstajajo eh, med Švico in Evropo in eh, ali bomo našli neko pravno ustanovo, ki bo spremljiva tako za Evropo, kot tudi za Švico. Se pravi, tu bi šlo pravzaprav za nekoga, ki bi ga oni smatrali za tujega sodnika. Se pravi, tu me zanima vaša ocena. Hvala lepa. Sedaj pa uh, kolega Ertug. Hvala lepa, gospa eh, predsednica, spoštovana komisarka. Tako evropski gospodarski prostor kot eh, tudi 120 bilateralnih sporazumov, ki jih imamo sedaj špico, kažejo, da eh, je Evropska unija slejko prej zelo privlačna za države zunaj Evropske unije. Imamo pa seveda tudi primere, ki kažejo, da Eh, se morajo države ozirati na mnenje lastnega prebivalstva. To smo videli pri Islandiji in Norveški. Norveška je dvakrat eh, skušala realizirati članstvo, pa je prebivalstvo to zaustavilo in tudi pri Islandiji. Vemo, da eh, nova vlada in boljša eh, gospodarska situacija zmanjšujeta interese za članstvo. Eh, potem pa imamo seveda tudi primer Lihtenštajna, ki eh, kaže, da je članstvo v EGP-ju lahko uspešno in kar zadeva tri male države, tudi tam je želja po integraciji eh, različno močna. In tu je vse odvisno od Evropske komisije, gospa Malmström, navedli ste pet opcij. Tu je treba pač najti neko rešitev, neko individualno rešitev rešitev za te tri mikrodržave. Hvala lepa. Hvala, kolega Bilan, dobi besedo. Evropski gospodarski prostor e, zagotavlja svobodo gibanja in prost pretok blaga, storitev in kapitala. E, širi tudi e, ki Evropske unije na druge države in kot rezultat so te države sprejele številne uredbe, naprimer, ko gre za varstvo potrošnikov. Eh, prestiž eh, Evropske unije bi se še povečal, če bi tudi Švica postala članica Evropskega gospodarskega prostora. Ehm, tri majhne države so zdaj izrazile željo po poglobitvi odnosov z Evropsko unijo. Sam sem zato, da se poglobijo tržne strukture, predvsem ko gre za pretok blaga. E, projekt, ki ga je koordinirana Nor Norveška, je dober primer. Gre pa za javno naročanje prek e, spleta v državah Evropskega gospodarskega prostora. Mislim, da bi morali razširiti to področje in vključiti tudi Turčijo. E, Turčija ima že več kot 50 let pridružitveni sporazum, ni pa še dobila um, ožjega dostopa do trga. Mislim, da bi to prispevalo v gospodarskemu razvoju in uh, lahko bi ponovno pregledali sporazume IGS in se ukvarjali s pomankljivostmi. Gospa Sančez Šmit, izvolite. Hvala lepa, gospa predsednik predsednica, gospa komisarka, kolegi in kolegice. Še nekaj let razmišlja parlament o eh, približevanju malih eh, Eh, držav, kot so Andora, San Marino in Monako. Eh, in eh, vesela sem, da se je odbor za notranji trg lotil tega vprašanja. Torej, preučujemo približevanje teh držav Evropske unije. Tu gre seveda za davčno plat Eh, in finance te tri države so se zelo potrudile, da harmonizirajo svojo zakonodajo z Evropsko unijo. Eh, vse tri imajo 50 tisoč prebivalcev, 150 eh, tisoč prebivalcev in kljub samo pa so del evropskega ozemlja in imajo vsakodnevno sodelovanje. Eh, ker prihajam z juga Francije, poznam Andoro in vem, kako pomembna je Andora za razvoj Pirenejev. Eh, te mikrodržave pa ne morejo pravzaprav eh, zagotavljati svojim državljanom selitve po Evropskih uniji. Tudi podjetja se ne morejo seliti in obratno. Lahko pa izkoriščajo program Erasmus eh, eh, Andora, San Marino in Monako so pokazali, da želijo pač tesno sodelovati in 20. oktobra eh, bo v San Marinu bo tudi referendum o tesnejšem sodelovanju. Torej, pomembno je, da se spoštujejo tudi pri pogajanjih eh, predvideni roki za to, da ne izgubijo poguma. E, torej, možno je članstvo teh e, e držav v EGP. E, treba je torej zagotoviti odprto, e, uravnovešeno sodelovanje, ki koristi vsem. Hvala lepa. Hvala. Kolega Liberacki je naslednji. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Hvala, predsedujoča.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 eh, upoštevanja, medsebojnega priznavanja. V Evropski uniji je 500 milijonov prebivalcev, eh, na drugi strani pa so tri mikrodržavice eh, in tukaj ni pravzaprav nobenega ravnotežja. Želimo eh, si dostop na trge teh držav, zato moramo preveriti, kaj bi pomenil njihov dostop na naše trge. E, to no, ne bi pomenilo novih jeklarskih ali avtomobilskih e, tovaren. Govorim pa o financiranju, o nadzoru in tako naprej. Najprej moramo preveriti, kaj sploh želijo te države in zakaj bi se rade pridružile EGP. Hvala, kolega Hanslik. Kolegica, notranji trg daje koristi eh, državam članicam in državljanom, zagotavlja številne možnosti, eh, prosto gibanje, možnost, da si poiščeš izobrazbo ali službo v tujini, v katerikoli državi članici Evropske unije. Gre tudi za to, da se spodbujajo dejavnosti podjetij, tako da Ja, so te dejavnosti zdaj eh, širše in potekajo tudi v drugih državah članicah. Na ta način se spodbujajo nova delovna mesta, kar je zelo pomembno za Evropsko unijo danes. Eh, večji trg pomeni tudi večje možnosti za gospodarski razvoj. Zato mislim, da bi morali podpreti eh, ta koncept krepitve naših povezav z državami, ki si tega želijo, naprimer San Marino, Monako in Andoro. To bi bilo zelo pomembno za te države. Eh, krepitev oziroma širitev tega območja pa bi bila prava smer za vse nas, kajti s tem bi se povečal potencial notranjega trga in možnosti za vse. Zato je za nas zelo pomembno, da si ogledamo možnosti tesnejšega sodelovanja teh držav z Evropsko unijo. Gospodarski prostor predstavlja eno od možnosti za tesnejše sodelovanje vendar pa uh, moramo izboljšati kriterije in pogoje za to sodelovanje, uh, predvsem, ko gre za izvajanje uredbe v notranjem trgu. Kateri vidiki EGP bi morali biti izboljšani po mnenju Evropske komisije, ko gre za uh, izvrševanje oziroma izvajanje pravil notranjega trga? To me zanima ko država članica pristopi eh, k EGP, eh, določbe, ki zadevajo notranji trg, postanejo del zakonodaje te države. Eh, torej, izvajanje je tudi zelo pomemben dejavnik. Hvala. Mm, podpredsednik Karas, izvolite. Gospi in gospodje, draga predsedujoča, želim vam najprej iskreno čestitati k rojstnemu dnevu, ki ste ga imeli ta teden. Eh, po drugi strani pa se želim posvetiti naši temi prihodnosti, cilj pogodbe o evropskem gospodarskem prostoru, tako piše v prvem členu, je, da bi dosegli uravnoteženo krepitev gospodarskih odnosov med pogodbenicami, da bi vzpostavili homogen eh, evropski gospodarski prostor. Torej, ne gre samo za štiri temeljne svobode v, eh, na notranjem trgu EU, temveč tudi na spremljevalnih področjih eh, imamo horizontalna določba za sodelovanje. In to je tudi pomembno, kajti že zdavne smo spoznali, da uh, gre za raziskovanje, za inovacije, za splošno izobraževanje, poklicno izobraževanje, za zaposlovanje mladih, za podjetništvo in tako naprej. In tu smo uspešni samo, če delujemo skupaj, če sodelujemo. Zato moramo na novo si zamisliti evropski gospodarski prostor, razmisliti o tem, kaj sodi krepitvi uh, evropskega gospodarskega prostora. Notranji trg in evro sta eh, gonili eh, blagostanja znotraj Evropske unije. V sosednji, sosednjem poslopju je svet Evrope. Če razmišljamo o prihodnosti, mislim, da ne more nihče zaprositi za članstvo v EU, če ni članica ta država članica tudi v svetu Evrope ali v evropskem gospodarskem prostoru. Manj bilateralnih sporazumov, temveč evropski gospodarski prostor je. Eh, eh, torej foaje za vstop v Evropska um, unija tako um, bi si morali vse zamisliti v tem vrstnem redu in s tem bi si prihranili marsikatero težavo in bi učinkovito lahko oblikovali skupni gospodarski prostor. Hvala. Zadnja govornica pa je kolegica Bastos. Eh, hvala, predsedujoča, komisarka poročevalec, pred 21 leti je bil podpisan uh, sporazum o EGP. Ideja je bila v tem, da bi se uh, notranji trg razširil še na Islandijo, Norveško in Lichtenstein. In to je omogočilo, da so um, odnosi, trgovinski odnosi postali močnejši in da temeljijo na štirih vrednotah notranjega trga. Če eh, želite vedeti, kako uspešno je to bilo, naj povem naslednje. Leta 2012 eh, je bilo to vredno 160 milijard eh, evrov trgovina na notranjem trgu, čeprav notranji trg še vedno ni dopolnen. Tri majhne države so zdaj izrazile željo, da bi ukrepile svoje vezi z Evropsko unijo. Notranji trg bo okrepil gospodarsko rast vseh sodelujočih. Mm, to bo pomemben dejavnik pri ustvarjanju rasti in delovnih mest, eh, kar Evropa tako potrebuje. To je potrdila tudi eh, študija učinka, ki jo je omenila gospa Malmström. Evropska unija bi morala oceniti in se odločiti o delovanju Evropskega gospodarskega prostora, o tem sporazumu in skuša, ti bi morala eh, zapolniti vrzeli. Morala bi optimizirati potencijal notranjega trga in se potem odločiti, da ga eh, je treba vse čas krepiti, tudi z krepitvijo odnosov eh, z Andoro, San Marinom in Monakom. Hvala. V postopku HDI prvi dobi besedo gospod Plenkovič. Hvala lepa. Hvala, gospa predsedujoča. Želim pa videti, da ker prihajam iz Hrvaške, tudi mi s svojim članstvom, ki se trenutno kompletira, v bistvu širimo evropski gospodarski prostor in lahko spostavim tudi usporednico med evropskim gospodarskim prostorom IFTO in našim članstvom v CIFTI, ki smo jo morali s 30. junijem lanskega leta opustiti odpovedati. Gre za države, ki so praktično integrirane v notranji trg Evropske unije, ki so gospodarsko visoko razvite, ki so uh, obdane s članicami Evropske unije in se na nje naslanjajo. V kontekstu širjenja ne bi, po, ne bi pomenile eh, kako oviro. Islandija, ki uh, je imel namen voditi ta pogajanje, sedaj tega, od tega se uh, odstopil, kar nas seveda um, zaradi čizer smo žalostni. Torej gre predvsem tudi za krepitev odnosov z evropskim gospodarskim prostorom in gre za tri variante sodelovanja z, eh, z Andoro, San Marinom, z Monakom. To so majhne države, ki pa so seveda spoštljive države in ki imajo tudi svoj prostor v sodelovanju v okviru Evropske unije. Gospod kolega Gallagher. Hvala predsedujoča. Jaz sam sem bil predsednik delegacije odgovoren eh, za to zadevo. Zahvaljujem se notranjemu odboru, odboru za notranjo trgovino. Eh, menimo, da eh, je treba pri reviziji EGP upoštevati tudi dogodke na notranjem trgu in pa prenos, eh, izvajanje in pa eh, udejanjanje eh, zakonodaje o notranjem trgu. Eh, Andora, Monako in San Marino so uh, si želeli ukrepiti odnose z EU. Sam sem se pogovarjal z veleposlaniki teh držav. Uh, mislim, da je okvir EGP zelo pomemben. Uh, okvir komisije je sprejela sporočilo. Sam bom uh, to poročilo predstavil tudi v Švici. Uh, tudi uh, s službo za evropsko uh, zunanje delovanje uh, smo govorili o tem, eh, strinjamo se glede širših ciljev in mislimo, da bi nov institucionalni ukvir moral vsebovati tudi medparlamentarni steber, ki bi parlamentu omogočal, da poda svoj pozitivni prispevek. Hvala. Eh, kolega Maletič, oziroma kolegica Maletič eh, pa je zadnja. Hvala, gospa predsedujoča. Evropski gospodarski prostor je od 92. leta, ko je bil podpisan sporazum, kaže pozitivne rezultate in kljub velikim spremembam v zadnjih 20 letih se krepi. Unija se je razširila in. Um, Določbe, ki urejajo evropski gospodarski prostor, so se spremenile. Od 2009 do 2020 torej od 2005 eh, pis eh, eh, določb se je to povečalo na več kot 9000 in to je seveda pomembno za delovanje Evropske unije in za realizacijo temeljnih svobod. Ampak to, kar se moramo vprašati, je, kako odgovoriti na šoke, ki se dogajajo v ekonomskem prostoru in na notranjem trgu zaradi visoke brezposelnosti, socialne negotovosti, državnega dolga in. Eh, problemo pri javnih financah. Moramo biti fleksibilnosti, fleksibilni moramo spremeniti meha, notranje mehanizme in predvsem moramo nacionalne in evropske proračune eh, eh, uporabiti za krepitev podjetništva in za eh, zmanjševanje in odpravo revščine. Hvala. Komisarka Malmström, to bo pa vaš zadnji prispevek danes. Ja, res je bil dolg dan. Hvala za to razpravo. Skušala bom odgovoriti na nekaj vprašanj glede Švice. Da se končajo pogajanja o energiji, e, smo se pogajali o institucionalnem okviru. E, tudi ta pogajanja se morajo zaključiti, preden se lahko kakršenkoli dogovor začne izvajati. Eh, gre pa za to, da bi Švici dovolili, da eh, sodeluje eh, na notranjem trgu s spoštovanjem pravil notranjega trga, seveda. Potem glede San Marina, Monaka in Andore si ogledujemo tukaj različne možnosti v poročilu, ki bo objavljeno čez nekaj mesecev. Razpravljali bomo z vami tudi o tem poročilu pravno gledano lahko postane član EGP prek Evropske unije, to je dolgoročni cilj, ali pa prek EFTE. In iz teh malih držav ni prišla prošna za to. Zato bomo verjetno morali najti drugačno rešitev, da bomo eh, želje in potrebe teh držav upoštevali. Gospa Sanchez Schmidt je še tukaj, da eh, cenimo vlogo. Um, politike in pa uh, prispevka k razvoju uh, teh majhnih držav. Uh, skušali bomo uh, zagotoviti odgovore na te skrbi, ki ste jih izrazili. Uh, seveda, izvajanje zakonodaje je pogoj za vsako državo, ki želi sodelovati na notranjem trgu. Kako se v poročilu analizirajo te, te tri majhne države? Več odgovorov vam bomo dali takrat, ko bo poročilo objavljeno. Kolegici Ashton bom predala vaša vprašanja in eh, nekdo iz njenega urada bo prišel eh, sem in o tej temi še enkrat razpravljal z vami. Hvala za to razpravo, hvala predsedujoča, ker ste vodili to in še mnoge druge razprave danes popovdne. Hvala komisarka Malstrom za to razpravo, dragi kolegi in kolegice. Naslednje zasedanje se začne jutri o pol devetih zjutraj.